obvestijo in sicer o odpravi nasilja nad ženskami v EU. In sicer strani odbora za pravice ženski in enakosti spolov. Želim omeniti, da ni predviden postopek um, catch the eye in ne bomo sprejemali niti modrih kartonov. Gre, na začetku bomo prisluhnili predstavnikom političnih skupin, Najprej bo govorila gospa Garcia Perez, poročevalka in sicer za pet minut. Hvala. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, več kot 9 milijonov žensk je bilo v Evropi žrtve, nasi, žrtev nasilja nad ženskami težko je govoriti o takih številkah in pri tem ne čutiti sramote in pri tem ne razumeti, da za temi številkami so ljudje, so uničena življenja, eh, življenja, ki so bile uničene zaradi mačizma, da mačizem ubija tisti, ki menijo, da so ženske njihovo last, žrtve tistih, ki menijo, da družba ni družba enakih. In pred temi številkami danes, 25. novembra, imamo odgovornost in dožnost, da ukrepamo da dvignemo glas in da se izognemo molku, da se zavežemo, da delamo in se borimo proti največji socialni um, bolezni v eh, svetu in v Evropi. Moramo prevzeti svoje odgovornosti. Dovolj je bilo besed, moramo ukrepati. Ženske ne morejo več čakati dan za dnem v tisku in v medijih, priporočilih vidimo, da obstajajo ženske, ki so ubite samo zaradi tega, ker so ženske. Uniči se njihovo življenje, uniči se življenje njihovih otrok. Doseči moramo bolj, eh, več enakosti v družbi, moramo, si, eh, moramo prevzeti odgovornost in naloge. In zato in smo sedaj zastavili vprašanja komisiji. Ni prvič, imamo, da imamo tako razpravo v dvorani. Za današnjo razpravo upamo, da bomo uspeli spoštovati uh, in upoštevati zaveze komisije. Uh, Evropska komisija kdaj bo pripravila uh, strategijo za enakost med ženskami in moškami? Parlament se je že izrekel o vsebini te strategije. Za nas je temeljnega pomena, da velik del uh, politike za enakost uh, med spoloma ima za prioriteto boj proti um, uh, neenakosti spolov. Imamo že pobude na tem področju, imamo nalog za uh, zaščito eh, žrtev. Pred manj kot letom dni so države članice bi morale prevzeti ta, um, to zakonodajo. Imeli smo rok. Kdaj nam bo komisija povedala, kako, um, kdaj se bo začel uh, izvajati ta nalog uh, o zaščiti žrtev? Mislimo, da je temeljnega pomena, da bi kaj naredili tudi na ravni zakonodaje. Eh, gospod komisarka, ni prvič, gospod komisarka, ni prvič, da, da slišite tako razpravo in ne samo s podporo organizaciji o zaveščanju in tako dalje, ne samo s tem, to ne bo dovolj, da bi kaj naredili, treba je pripraviti zakone, kajti zakoni pomenijo obvezo, pomenijo spoštovanje zakonodaje se strani eh, držav članic, da se boji proti eh, eh razlika med spoloma pristojnosti na področju boja proti nasilja nad ženskami. Menim, da mi lahko spremenimo stvari, to sem že večkrat povedala. Če smo Evropi uspeli priboriti uh, pristojnosti na področju ekonomije, ji lahko priborimo tudi uh, pristojnosti za boj proti um, nasilju nad ženskami, za boj proti pravične, za pravičnejšo družbo. Svet komisija, parlament, vsi skušamo eh, slediti eh, tej poti zakonu, pripravljanja zakonu. Ne moramo samo govoriti in eh, prevzemati ustnih zavez, ki jih potem ne spoštujemo. Govorimo o ženskah, to je polovica evropskih, evropskih državljanov, polovica evropskega prebivalstva, ki si zasluži naše spoštovanje. Zaslužijo si vedeti, da tukaj počnemo več kot samo govoriti in vsi se moramo vključiti, vse institucije na vseh ravneh. Treba je ukrepati, združiti moči, kajti ženske si to zaslužijo omeniti moram vse tiste, ki so bile ubite zaradi teroristov, zaradi mačistov in one pa si zaslužijo prihodnost. Govorimo o bodočnosti, naši bodočnosti, pa tudi o bodočnosti naših eh, hčirk in to je naša odgovornost in naša dolžnost. Eh, Hvala. V imenu komisije ima sedaj besedo gospa Jurova. Spoštovani poslanci, gospod predsedujoči, gospe in gospodje, želela bi se vam zahvaliti, da ste načeli to temo ravno v, na dan eh, dneva za odpravo nasilja nad ženskami to je politično, pomembno politično sporočilo, ki ga Evropska komisija in Evropski parlament uh, skupaj uh, pošiljata zato, da bi obeležili uh, dan odprave nasilja nad ženskami. Nasilje nad ženskami ostaja izziv v vseh državah v Evropi in to v letu 2015 še ve, ženske še vedno tepejo, posiljujejo, ponižujejo, uh, jih zalezujejo, uh, nadlegujejo in jih silijo v poroke. Nasilje se dogaja doma, uh, Eh, in, je, in se strani eh, možev in članov družine, pa tudi od kolegov, eh, kolegov študentov, šefov, profesorjev in tako dalje. Lahko se zgodi na ulici ali pa na spletu in sicer se strani tujcev. Vemo, da ena tretjina žensk v Evropski uniji je že bila, že doživela eh, spolno nasilje in to ima posledice na zdravje in dobrobit žensk. In to ima potem posledice na, ekonomsko, eh, na ekonomijo in na družbo na splošno. Promocija enakosti med spoloma in boj proti nasilju eh, nad ženskami gresta z roko v roki. Je, eh, ženskam je treba dati uh, moč za to, da se bodo, uh, da bodo odzvali na nasilje, ko ga bodo doživile. In morajo biti sposobne uh, živeti uh, svoje življenje v družbi družbi. Decembra bom eh, predstavila podroben načrt komisije za izboljšanje enakosti med spoloma v naslednjih letih. In to, zato sem pripravljena odboru za ženske um, predložiti ta predlog za, leto dva, za, leti dva, eh, za obdobje 2016-2020. Mi smo um, sodelovali vsemi deležniki v tem letu in prisluhnili smo tudi vam in vašemu, vašim prispevkom. To je bilo zelo pomembno. Med prioritetami bodo ukrepi z, v podporu državam članici za preprečevanje in boj proti vsem obliko, oblik nasilja uh, nad ženskami oziroma nasilju na podlagi spola. Imamo celovit um, pristop, uh, šlo bo za uh, izboljšanje poznavanja, za zbiranje podatkov, za uh, ozaveščanje in tako dalje. Evropska unija je sprejela zakonodajo, da bi preprečila nasilje nad ženskami in da bi podpirala žrtve tudi na področjih, kot so uh, spolno nadlegovanje, trgovina z belim ble, blagom in tudi izkoriščen, spolno izkoriščenje otrok in otroška pornografija. In um, imamo tudi direktivo o žrtvah, skati, eh, na, tukaj smo sodelovali z vami, eh, z Evropskim parlamentom. In imela bo velik eh, vpliv na države članice, zlasti na tiste, ki bodo morale uh, Eh, šele vzpostaviti strukture za podporo žrtvam in to je ključnega pomena za nasilje na podlagi spola, ki ne obstaja in taka struktura ne obstaja še v vseh državah članicah. Lahko računate na komisijo in na to, da bo nadzorovala implementacijo te zakonodaje eh, tudi v širšem okviru. Zagotoviti moramo, da okrepi za zavarovanje so nudeni vsem ljudem, ki, eh, ki so tvegane skupine in da se to izvaja. Od leta 2016 žrtve domačega nasilja imajo se sedaj eh, boljšo zaščito, ko potujejo po Evropi in eh, nalog za zavarovanje, v, ki je bil izdan v njihovi državi, gre lahko tudi prek meja, potuje po Evropi. In um, situacija glede prenosa je ravno tako opogumljujoče. Sedaj imamo nacionalna pravila, ki prevzemajo direktivo o, o, nalogu, o zavarovan, nalogu za zavarovanje. In želela bi vas obvestiti, da 9. oktobra je komisija pripravila in objavila načrt, eh, ki ga mm, je predala tudi svetu. In to je prvi konkretni korak proti. Um, dostopu do tega orožja, s katerim se borimo proti nasilju nad ženskami in domačemu nasilju. Ta konvencija odraža naše zavezo za boj proti diskriminaciji in nasilju nad ženskami e, tudi zunaj meja Evropske unije. Komisija tudi podpira e, ozaveščanje in tudi delovanje e, na terenu in eh, tudi evropske, eh, evropska obrežja. Letos je bilo dodeljenih 8 milijonov evrov za boj proti nasilju na ženskem in za program o državljanskih pravicah. Ravno tako se borimo z, proti um, Eh, pohabljanju žensk, proti uh, trgovini z ženskami in zato, da bi bolje lahko ukrepali uh, v primeru uh, žrtev uh, nasilja. In govorila bi tudi o sklepu prejšnjega tedna, kjer smo sprejeli devet sklepov, eh, ki so povezani z škodljivimi praksami in eh, smo jim dodelili 4,3 milijona evrov. V okviru tega ozaveščanja sem se zavezala, da bomo pripravili tudi eh, dejanja za ženske v letu 2017. Sedaj načrtujemo bodoče dejavnosti in pozdravljam vaše sodelovanje. Želela bi tudi povedati nekaj vsaj o pomenu izboljšega znanja eh, o nasilju na podlagi spola. In to je temeljnega pomena, kajti to nam omogoča nadzorovanje situacije po celi Evropi. Ravno tako nam pomaga oblikovati in uh, pripraviti boljše politike. Moje službe uh, sodelujejo z um, um, drugimi evropskimi uh, institucijami ki so ključnega pomena, eh, da bi torej zapolnili vse vrzeli v, na tem področju. In ravno tako se je treba ukvarjati z kibernetsko eh, varnostjo in kibernetskim nasiljem. Imamo tukaj uh, zakon, evropsko zakonodajo za otroke, za uh, mlade punce in za izkoriščanje na spletu. Poleg tega je komisija začela z tri. Z, uh, um, <clears throat> S pozivom vrednim uh, 30 tisoč evrov in uh, vsi predlogi, ki smo jih dobili, zbiramo torej te podatke, vsi pod predlogi, ki smo jih prejeli, bodo sedaj ocenjeni. Hvala. The... Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupin Evropska ljudska uh, stranka, prva bo gospa Jimenez Berkeril. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospa Jurova, za vaše delo za žrtve. Danes je eh, mednarodni dan za boj proti nasilju nad ženskami. Morda se kdo sprašuje, zakaj ta dan. Družba se mora odzvati, vsa prizadevanja so ne zadoščajo za to, da bi lahko se rešili teh problemov. Ne moramo se kar navaditi na tako situacijo. Ta, to, da ne vidimo, ne slišimo in ne govorimo, to je zelo narobe. Mi moramo biti solidarni z žrtvami. Tisti, ki Eh, ki jih s tem eh, ščitimo, so ravno avtori, eh, tisti, ki so torej, naredili tako nasilje in lahko celo ubijajo tiste, ki pravijo, da jih ljubijo. Včasih to prihaja tudi od, mož, od možev in žrtve morajo to prijaviti. Če pa, če pa <clears throat> zato, da bi lahko prijavile, morajo biti zaščitene. In sama sem bila poročevalka pri direktivi za varovanje um, žrtev. In, um, to, ta, to velja za vse Eh, države v Evropi. Imamo pa še dolgo pot pred sabo na evropski ravni, zato smo zastavili to ustno vprašanje, zato da bi vedeli, kakšno strategijo ima komisija več prizadevanj za izkoreninjenje take vrste kršenja človekovih pravic, ki so posledica neenakosti med moškimi in ženskami. 35 odstotkov žensk in deklic je doživelo spolno nasilje v času svojega življenja. Temu moramo eh, postaviti konec. In resnično mislim, da če bomo delali na preprečevanju, na izobraževanju, na varovanju žrtev in bomo nadzirali um, napadalce, potem se bomo, prepre, bomo preprečili tudi uh, vse bolečine, um, do katerih pride zaradi tega pojave. In včasih žrtve tega niti ne prijavijo in zato sem zelo vesela, da, tudi, eh, da so bili tudi mladoletni vključeni v, ta, eh, v to direktivo. Gospa Marija Erena v imenu socialdemokratov za tri minute. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, komisarka. Ni mi treba ponavljati številk, ampak vse eno, ena od treh ženske žrtev nasilja. Ampak za temi številkami se skrivajo ljudje, se skrivajo človeška bitja, to so naše hčirke, naše sestre, vaše žene, gospodje, to so naše kolegice. To so osebe, ki so okoli nas. Eno od treh žensk je ogromno. Kajti, če pogledamo po tej dvorani, eh, vidimo, da je prav gotovo ena od kolegic ali na moji levi ali na moji desni že bila ali bo žrtev nasilja. Govoriti moramo tudi o oblikah nasilja. Eh, nasilje je lahko gospodarsko, spolno, fizično, psihično ampak v najhujši obliki se to nasilje kaže v umoru. Sedem žensk na dan je ubitih. E, ubite so pa samo zato, ker so ženske. E, potem trpijo tudi zaradi e, pohabljanja spolnih organov, Eh, so žrtve trgovine z ljudmi. Tega imamo dovolj, saj to je nedopustno, da imamo danes še vedno to situacijo v Evropi in da puščamo to diskriminacijo. Eh, osmi člen Lizbonske pogodbe pravi, da je treba zajamčiti enakost med moškimi in ženskami v Evropi. Vi ste v Evropske komisiji in vi ste uh, tisti, ki ste tudi odgovorni za uh, hrambo te pogodbe. Nič drugega ne zahtevamo, kot da se pogodba uporablja. Ne zahtevamo nobenih novih uh, načrtov ali ukrepov. Uh, včasih je lažje braniti lastninske pravice kot pa pravico do življenjske. Zato zahtevamo, da branite za vse pravico do življenja, eh, pa tudi za teh 50 eh, odstotkov prebivalstva v Evropi. Hvala lepa. Merci beaucoup. Nächste Rednerin für eine Minute im Namen der. Hvala v imenu skupine EKR za eno minuto, gospod von Storch. Ja, hvala lepa, spoštovani gospod predsedujoči od 24. Evropski parlament redno razpravlja o nasilju nad ženskami. To imamo program SIDA, eh, konvencijo OZN za odpravo vseh oblik diskriminacije proti ženskam, eh, imamo program DAFNE EU za izvajanje tega programa OZN, ki sem ga prej omenila. Ampak kaj je nasilje proti eh, ženskam? Smo res vsi proti nasilju, proti nasilju nad šipkejšimi, torej ženskami? Ja, smo. Ampak EU ne bi bila EU in OZN ne bi bila OZN, če ne bi uh, seveda svoje zamisli rade eh, skrivale za besedami. Besede so politika. Smo sploh lahko proti nekemu sklepu, ki obsoja nasilje nad ženskami? Ne, seveda ne. Eh, enako velja tudi za nasilje nad moškimi in eh, dečki. Ampak, pazite, po definiciji OZN je nasilje nad ženskami tudi to, če ta ne sme opraviti splava, ker je to prepovedano ženska, ki ne sme upraviti splava, je torej na, žrtev nasilja po statistiki. E, Nekde na to, kako razmišljamo o splavu, je to napačna e, pot. Bodimo iskreni, nasilje nad ženskami pa je vsekakor nekaj, kar vsi zavračamo. Hvala v imenu skupine liberalcev, gospod Gifer Hofstadt. Dragi kolegi, nasilje nad ženskami ni samo problem žensk. ampak je tudi problem moških in predvsem je to žalostna in sramotna resničnost, kot je bilo že slišati danes. V eh, 35 odstotkov žensk eh, v življenju doživi nasilje od moških in približno 50 odstotkov tega nasilja uh, zagrešijo partnerji. In To pomeni, da sedem žensk vsak dan umre zaradi spolnega nasilja, zaradi nasilja doma in zaradi uh, pohabljanja um, ženskih spolnih organov. In že predolgo so se moški izogibali uh, Eh, temi nasilja nad ženskami in so to odrivali na stran, kot to je ženski problem. In mislim, da je ravno to ključni problem. To je problem, dokler je nasilje na podlagi eh, spola, se glede na to samo kot ženski problem. In mi moramo uh, s tem nehati, s to zaključiti. In um, nekaznovanje tega nasilja je nekaj, kar ne moremo sprejeti. In komisarka, zaradi tega potrebujemo evropsko strategijo za boj proti temu. Velike, dr, veliko držav v Evropski uniji imajo take zakone, ki ščitijo ženske. Obstaja pa tudi veliko držav, ki takih zakonov nimamo in tukaj lahko naredimo še več. In Istanbulska konvencija eh, je sprejeta eh, tudi v svetu Evrope in gre, eh, gre za to, da se preprečuje, da se preganja tiste, ki so to zagrešili, da se zaščiti ženske, vendar pa Istanbulsko konvencijo je ratificiralo samo 12 držav Evropske unije. In zaradi tega menim, da moramo tukaj narediti nekaj posebnega. In to je pristop Evropske unije, celotne Evropske unije k Istanbulski konvenciji, tako da bomo zapolnili vrzele v nacionalnih eh, zakonodajah in bomo uh, zaščitili eh, ženske ter obsodili tiste uh, države, ki, uh, ki so si umile roke. Torej, nična toleranca proti nasilju na podlagi spola. To je edini način, kako se lahko s tem spospademo. In mi, ženske in moške, si moramo združiti in na glas povedati ter nehati molčati. Thank you very much. Uh, Najlepša hvala. Na začetku sem povedal, da ne bo vprašanj po modrem uh, kartonu. Sedaj pa v imenu skupine Evropske levice Björk za dve minuti. Gospa Björk. Nasilje nad ženskami je terorizem, ki se dogaja v tišini. Uh, v molku, živimo v kulturi, ki sprejema dejstvo, da nasilje moških nad ženskimi se nadaljuje. To je kultura, da vsi, ki so zagrašili take dejanja, se e, prikrivajo. E, mislim tudi na Dominika Štravskana in na druge eh, ljudi, ki so na Romana Polanskija in druge, ki so recimo ubili svoje žene. In Tukaj smo zato, ker je parlament zahteval minimalno zakonodajo za boj proti nasilju nad ženskami. In mi mislim, da tukaj ne moremo močati. V solidarnosti z ženskami po svetu zahtevamo, da se Istanbulska konvencija ratificira. In uh, zahtevam tudi pravno pomoč uh, socialne službe. Mislim, da im, moramo imeti pravičen sistem za tiste, ki so izpostavljeni v nasilje. Države članice morajo imeti akcijske načrte načrte za boj na podlagi spola. Poleg tega zahtevam, da ženske, ki se ukvarjajo z drugimi eh, ženskami, dobijo dovolj sredstev. To so naše se sestre pri tem delu. In mm, želela bi tudi, da bi se deklice znale braniti. In moramo nehati mm, končati to, nasprot, to nasilje, ki eh, omejuje naše življenje. Ta eh, kultura eh, omerta, ki jo imamo, torej tega, da ne povemo, te, s tem moramo nehati. In uh, mok komisije in sveta o boju proti uh, nasilju nad ženskami je nekaj nespremljivega. Hvala. Hvala v imenu skupine zelenih za minuto in pol, Jordi Sebastian. Hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospa komisarka. Danes do povdne smo več kot tri ure razpravljali o pariških atentatih in o grožnjah. Sedaj imamo manj kot eno uro na voljo za, uh, za nekaj, kar povzroča veliko več smrti po Evropi. Žal, ni več mikrofona, tolmači ne slišimo. Ali lahko znova začnem? Danes do povdne smo več kot tri ure razpravljali o atentatih v Parizu in o teroristični grožnji v Evropi. Sedaj pa bomo imeli manj kot eno uro na volje, da bomo govorili o največjem vzroku eh, za smrti v Evropi in to je nasilje nad ženskami in to nas prizadene vsak dan in veliko bolj močno kot katerekoli druge eh, teroristično eh, tveganje. Slišali smo že številka. Ena od treh žensk v, je v svojem življenju uh, eh, doživi kakršnokoli nasilje. Ena četrtina žensk pa spolno nasilje. Ali bo Evropa to priznala enkrat za vselej? To je naše varnostno vprašanje. Kako se bomo s tem spopadli? Nekatere države članice imajo zakonodajo, ki varuje mm, tiste, ki zagrešijo tako nasilje. Mi zahtevamo, nujno zahtevamo rešitve, kajti vsak dan uh, umirajo ženske, uh, ki mm, so jih ubili moži ali partnere ali nekoga, ki so ga imele rade. In torej moramo jim zagotoviti varno zatočišče. Mi moramo vplivati na, vlad, na tiste vlade, ki ne počnejo tega, kar bi morele. Oni so, so storilci, moramo se boriti proti mačistom, moramo vključiti vse na vseh ravneh. Vidim vas, kako da ste se udali, vi govorite o problemih z konkurenčnostjo budućnosti, ampak eh, kolegica Arena je že povedala, da vse pogodbe v Evropi eh, pravijo, da smo varuhi zakona in torej se moramo s tem ukvarjati. Mi smo izolirani, vi pa morate ukrepati takoj. Hvala v imenu skupine e FDD za, e FDD za minuto in pol Daniela Ajuto. Grazie, Hvala, gospod predsedujoči. Dragi kolegi, danes v tem dnevu, ki je poln simbolizma, se zavedamo, da tudi v državah, kjer je Istanbulska konvencija bila ratificirana ali v tistih državah, kot je Italija, kjer obstajajo zakoni za eh, nasilje proti nasilju nad ženskom, še vedno obstajajo probleme pri izvajanju zakonov, pa tudi pri izvajanju eh, pravega, prave kazni. Kazen pogosto ni dovolj stroga. Uh, um, <clears throat> za tiste, ki so zagrešili taka dejanja. Obstajajo zakoni, ki ne zavarujejo ženski. Vemo, da zaradi eh, pritožb in zaradi zmanjšanje kazni, potem te kazni nikoli ne, eh, <clears throat> ne preživijo v zaporih. In eh, treba je upoštevati tudi dolge dolgi čas med, ki, eh, med odločitvijo sodnika in eh, med prijavo ženske recimo zaradi zalezovanja. Eh, moramo delovati na preprečevanju na, in na kaznovanju. Na področju preprečevanja moramo zahtevati zaostritev kazni pa tudi jamstvo, da se te kazni resnično preživijo torej v, v zaporu. Ne pa da se zaradi raznih popolnosti dopustov ti ljudje vrnejo uh, nazaj v, uh, eh, v normalno življenje, za razliko od žensk, ki bodo prizadete za celo življenje. Hvala. Hvala, gospa Ajuto, za minuto in pol v imenu skupine ENF, Janice Atkinson. Has it occurred to this place to put its own house in order before lecturing others on how they should behave? I have been sub- Tudi sam, sama sem bila podvržena verbalnemu nasilju, tudi v Evropskem parlamentu. Na enem od eh, sestankov, na katerem sem bila, mi je eden od eh, mojih soposlancev iz eh, Združenega kraljestva dejal, da sem jebeno bedasta ženska. Je to sprejemljivo? Slišali so ga tudi drugi. Kot drugo, prav tako je eden od kolegov poslancev v eni drugi razpravi pred nekaj tedni dejal, da je kolegica neumna ženska. Prav tako so me je intervjuval pijan novinar ob 10. uri e, zjutraj, e, drugo pa je bilo, da me je, da me je tule skušal preprečiti eh, izstop iz dvorane. Zopet je sveda pil, imel je veliko kamero s seboj, ki jo je mm, majavo držal na rami, pa vendarle e, je tekal za menoj po hodnikih in če bi se spotaknil, bi me lahko vsekakor potlačil po tleh. Rekli so mi, da ga vsi poznajo in da so vraži ženske. Je to spremljivo? Ja, zdi se, da je zloraba ženski iz eh, desne sredine v redu. Če bi se nekdo iz te strani tega zbora eh, obrnil proti vam in vam rekel to, eh, kar so rekli meni, bi bil cel kup sankcij, predsednik bi tudi izrekel sankcije. Sem bila sama deležna kakšne podpore tu, nečesar in to mi pove vse, kar rabim vedeti. Hvala lepa. Hvala lepa v imenu nepoveznih poslancev Dajan Dodds. Hvala, gospod predsedujoči. V današnji družbi je nasilje nad ženskami vse bolj nespremljivo po obliki. Poglejmo samo vpliv trgovine z belim blagom in učine, ki ga ima to na življenja milijonov žensk, ki jih prodajajo za potrebe spolnih zlorab takšno nasilje ni mimo grede usmerjeno zgolj proti ženskam. Moram reči, da vsekakor tudi v mojem volilnem okrožju na eh, Severnem Irskem uvajamo zakonodajo za preprečevanje trgovine z ljudmi. Gre za odličen primer regionalne zakonodaje, ki se uspešno bori proti temu družbenemu zlu in to lahko služi tudi kot presedan v drugih eh, državah. Prostovoljna organizacija na Severnem Irskem se eh, ukvarja z družinskim nasiljem in omogoča zatočišče ženskam in otrokom, ki so žrtve duševnega, spolnega ali fizičnega nasilja v svojih domovih in to omogoča tem ljudem, da si ponovno vzpostavijo na noge svoje življenje in da se ponovno vključijo v družbo. Hvala lepa. Zdaj pa besedo ponovno dajem komisiji, komisarka Jurova. Dame in gospodje, hvala lepa za to razpravo. Ja, res je. Vsi moramo storiti več. Ne le Evropska komisija. Vsi na vseh ravneh moramo storiti več. Tu ste omenili, da je komisija varuh ustanovne pogodbe, še posebej člena 8, ki govori o enakosti. Sama moram reči, da sem vsekakor velika zagovornica enakopravnosti in želim zagotavljati to enakopravnost z uporabo učinkovitih inštrumentov. Pozivate k novi zakonodaji in jasno sem dejala, da bomo kot Evropska unija pristopili k Istanbulske konvenciji. E, govorimo tudi o morebitni novi direktivi za boj proti nasilju nad ženskami in sama ne morem resno govoriti o novi direktivi kot o nečemu, kar bo hitro rešilo problem. Poglejmo samo, koliko časa traja postopek priprave evropske zakonodaje. Tega ne kritiziram. Hočem pa povedati to, da če tudi najdemo pravno podlago za kaj takšnega, bo trajalo leta, preden bomo kaj takšnega lahko uveljavili v državah članicah in da bomo na ta način dejansko tudi kaj dosegli. Tako da govorim zelo iskreno mislim, da potrebujemo druge inštrumente. Rada bi tudi povedala na tem mestu, da imamo problem s pravno podlago za to vrtno zakonodajo, kajti nasilje nad ženskami je seveda kaznivo dejanje in zato je na državah članicah, da uporabijo svoje pristojnosti, ki jih imajo na področju kazenske zakonodaje. Mi bomo storili vse, kar lahko storimo, pristopili bomo k Istanbulski konvenciji, ki nam ponuja pristojnosti. Eh, tudi za zakonodajno ukrepanje. To, kar jaz vidim kot bolj učinkovit inštrument ukrepanja na tem področju, pa je, da se uporabi razpoložljiva sredstva, finančna sredstva za učinkovitejše ozaveščanje, eh, za razno razne kampanje, za podporo organizacijam, ki delujejo na terenu znotraj civilne družbe, da pripomoremo k usposabljanju strokovnjakov in eh, predvsem poklicnih poklicno usposobenih eh, ljudi za to področje. Kar zadeva aktivnosti, ki jih bo podprla komisija, moramo tu v prvi vrsti izpostaviti države članice, ki seveda jih podpiramo, obenem pa jih eh, tudi nekako eh, dodatno tudi silimo v to, da sprejme ustrezno zakonodajo, ki bo stvari še izboljšala. Prav tako se moramo začeti odkrito pogovarjati o razmerah v družbi, kajti nasilje nad ženskami v številnih državah članicah se odvija nekako e, s tihim sprejemanjem družbe, kot da bi bilo to nekaj čisto normalnega. V nekaterih eh, državah to celo mediji potiho sprejemajo. Tako da na teh področjih mislim, da moramo storiti več vsi skupaj, da bi razmere izboljšali. Potem so tu tudi lokalne skupnosti, ki si tudi ne smejo zatiskati oči in všeč. Razumeti morajo, da se v njihovi bližini stvari dogajajo. Spregovoriti je treba tudi o samih žrtvah. Dame in gospodje, najnovejše statistike in raziskave kažejo, da le 15 odstotkov nasilnih dejanj nad ženskami na koncu pride tudi do pristojnih organov v smislu prijav. Tako da da, žrtve ostajajo tiho. Zakaj? Tudi zato, ker ne zaupajo dovolj pristojnim oblastem, da bodo storile uh, vse za to, da jim pomagajo. In eh, zato gre pri direktivi o pravicah žrtev. Žrtve ne smejo živeti v strahu pred eh, prijavami takšnih eh, dejanj in lahko upravičeno in morajo upravičeno pričakovati ukrepe pristojnih organov. In še ne na zadnje, gospod Vrhovštet je tudi to omenil. Tu so tudi moški. Ja, tudi moški morajo storiti marsikaj za to, da se razmere izboljšajo. Nedavno sem bila na švedskem, tam imajo zelo dobre programe, ki se osredotočajo še posebej na moške, ki seveda igrajo ključno vlogo pri preprečevanju nasilja nad ženskami, kajti brez njihovega razumevanja, da se morajo razmere izboljšati, ne bomo ničesar izboljšali oziroma spremenili. Tako da gre za kompleksno vprašanje ki zahteva celo vrsto različnih ukrepov, ki jih morajo izvajati razno razni akteri na različnih ravneh. Tako da ukrepajmo in zavezana sem seveda temu, da bom o tem spregovorila tudi bolj podrobno, ko se bomo pogovarjali sredi decembra v odboru za pravice eh, žensk o naši strategiji na tem področju. Hvala lepa, gospa komisarka.